Euh, chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux et sans plus tarder. Spoštovani kolegi, predlagam, da nadaljujemo, kajti imamo še kar precej točk na dnevnem redu. Zato bom kar predala besedo gospe Steinbrück v zvezi z trilogom, trilogom o Ipsiju. Torej, to imenujemo psi. Tu bomo imeli torej izmenjavo o tem. Gre za zadnjo točko, ki je sicer zapisana eh, na našem dnevnem redu, pa se z njo nismo ukvarjali do povdan. Torej, spoštovana kolegica, imate besedo, ampak toliko, da povem kolegom v informacijo. Povedali smo vam že, da smo že večkrat se obrnili na Evropsko komisijo v zvezi z pobudo glede ažuriranja odločitev v zvezi z enim od stebrov programa PSI, torej z programom EURES. In s komisarjem sem se v petek pogovarjala o tem, je pa besedilo prišlo včeraj in je nekoliko problematično, zaradi tega bi še enkrat, morda če ne danes, jutri se bom znova povezala s komisarjem po telefonu, da razčistimo to zadevo in na podlagi tega pogovora, ki ga bom imela, bomo potem sprejeli ustrezne odločitve o postopku in o tem boste seveda ustrezno tudi obveščeni. Gospa poročvalka, beseda je vaša. Hvala lepa predsednica. Na začetku bi se rada vsem zahvalila, ki so na strani parlamenta sodelovali pri tem trialogu. Jasno je postalo, da vsi delamo v isto smer, da kompromis, ki smo ga sprejeli v odboru, odločno podpiramo in to mi olajša delo kot poročevalki. Tudi zato, ker strani sveta tečejo pogajanja zelo trdo precej toga so. Govorili smo o socialnem podjetništvu, to smo začasno, to poglavje smo začasno zaprli. 45 odstotno razdelitev smo dobili pri mikrofinanciranju in pri socialnem podjetništvu, to je dobro za parlament. Tudi osredotočanje na socialno izključene osebe je zelo dobro in za vse nas je bilo zelo pomembno, da govorimo tudi o usposabljanju in mentorstvu, naprimer preko e SDF. Govorili smo tudi o, o delegiranih aktih. Za celotni Evropski parlament je to prednostna naloga in horizontalno vprašanje. Tega ne želimo prelagati, ker mislimo, da je to za celotna pogajanja zelo pomembno vprašanje stališče sveta je zaenkrat odklonilno. Počakali bomo na nadaljne razprave. Potem pa smo začeli tudi z poglavjem EURES. Žal, po mojem mnenju, je stališče sveta tako, da ne podajo argumentov. Če pa se svet, tako kot sedaj, samo sklicuje na komisijo, je potem težko si izmenjavati argumente mislim, da moramo mi svojo vlogo kot zakonodajalci zadostiti tej vlogi, tako svet kot parlament, tako da bi našli skupni kompromis. In še pomembna točka za nas, to je razdelitev odstotkov in mena partnerstva. Tudi tukaj nismo dosegli napredka v zadnjih tednih. Predsedojoča je že spregovorila o EURES reformi, ki bi naj bila predstavljena v ponedeljek. Po našem mnenju pa gre tukaj za nekatera podvajanja z našo EURES osjo in tudi mi kot poročevalci za parlament smo presenečeni, da sedaj že kar govorijo o rezultatih na pogajanjih, že vnaprej. Še eno točko bi rada omenila, zaradi tega sem bila zelo jezna. Če dosežemo skupno stališče vseh poročevalcev odbora za zaposlovanje in če se potem to ocenjuje izven parlamenta, da parlament nima pojma o Euresu, potem lahko samo upam, da bo komisija spoštovala znanje in strokovno delo parlamenta, kajti to mora biti skupno sodelovanje. 16. novembra letos smo imeli informativni pogovor o novi reformi EURES-a s koordinacijskim odborom IGR in komisija mislim, da je pozorno prisluhnila, kaj so imeli zapovedati partnerji o predlogih parlamenta. Ravno nasprotno dejali so, da je parlament veliko bliže realnosti in praksi, kar se mejnih partnerstv tiče kot komisija. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Mislim, da, smo, da je bil to lep povzetek, da tu no potreb, ni potreben noben komentar, bi pa skladno z prakso, ki jo uporabljamo, tudi na ravni parlamenta, torej uh, upam, da se lahko vsi uh, torej spremete to, ta povzetek. Uh, v zvezi s temi pogajanji, ki so dejansko v skladu z našim mandatom, z mandatom, ki ga imamo in s katerim prispevamo vsi v tem odboru. S to točko lahko torej zaključimo in prihajamo torej do točke 9, kjer imamo osnutek oziroma 10, oprostite, kjer imamo eh, poročilo gospeja Zlovecke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 Najlepša hvala, gospa predsednica. Po 16 letih, po 16 let po sprejetu direktive 97, eh, je po tolikih letih marca letos komisija predstavila osnutek direktive za izvajanje direktive 96 pošiljnice 71. Bojim se, da izgubljate čas, prehitro govorite, počasi, počasi, mirno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 bo treba okrepiti varovanje delavcev. Potrebujemo torej del, take sisteme, ki bi to, na, to napotene delavce pravilno zaščitili. Um, kriza je še dodatno prizadela te napotene delavce. Pogosto se uh, delodajalci poslužujejo tega kot neke oblike socialnega dumpinga. Rad bi, rad, da bi izpostavila, da je direktiva temelji na prostem pretoku storitev, ne delavcev. Torej, že v prvem predlogu sprememb bi radi nakazali, da gre za prosti pretok storitev. Zaščita delavcev zahteva tudi ustrezno predplačilo. Pravično plačilo. In sicer v državi, v kateri napoteni delavec dela, medtem ko se eh, prispevki za socialno varnost plačujejo v izvorni državi in da vlade morajo določiti, kako se določijo, kako se opredelijo minimalne zahteve glede eh, te varnosti. In to je zelo pomembno pri čezmejnih storitvah in pri razvoju notranjega trga. Več kot 100 milijonov evropskih državljanov eh, dela na ta način. Na prvem mestu so Poljaki, potem pa še Nemci in Francozi. Ta direktiva bi morala pomagati napotenim delovcem zlasti v tem kriznem času, ker je njihova konkurenčnost oziroma njihov potencial omogoča, da ohranimo določeno stopnjo zaposlenosti v Evropi oziroma da celo ustvarimo nova delovna mesta. Veliko krat smo se sestali s socialnimi partnerji, imeli smo javne posvete, eh, opazili smo več različnih primerov kršenja in načinov kršenja pravic eh, napotenih delavcev, kot je primer eh, podjetja Flammenbild, kjer so podpisali pogodbe za storitev, vendar so pogodbe z delavci podpisali v okviru so podpisali pogodbe za čezmejno delo, torej za napotene delavce. In torej smo videli več različnih oblik kršenja eh, pravic delavcev pri napotenih delavcih. Čeprav je primerov malo, že samo dejstvo, da obstajajo, od nas zahteva, da uvedemo ukrepe, da odgovorimo na te kršite. Zato sem se tukaj osredotočila predvsem na elemente, ki omogočajo boljši dostop do informacij, pravno jasnost in tudi jasnost glede pravnih inštrumentov, ki se lahko tako uporabijo, sodelovanje med državnimi upravami in tudi uh, spodbude za podjetja, da do kršitev ne bi prihajalo. Pri pregledu Eh, direktive smo ugotovili, da so najbolj sporni členi 3, 5, 9, 12 in 6 poglavje, ki zadeva izvrševanje sodb čez mejo, to je v tujini. Sedaj pa bi obravnavala najbolj kontroverzne člene. Peti člen kaže, da imamo težave pri napotenih delavcih, ki ne zadevajo samo podjetja, ki ne spoštujejo uh, predpisov oziroma pravil. Imamo probleme tudi zato, ker ni Eh, primernih zadostnih informacij o samem delu, delovnem mestu in načinu zaposlitve. To je vprašanje, ki se zelo na hitro in podvršno obravnava. Vsi se namreč strinjamo, da je treba izboljšati dostop do informacij, vendar po drugi strani moramo zagotoviti tudi zelo stroga pravila za to. Vemo, da imamo podjetja, ki sicer spoštujejo vsa pravila, ta podjetja pa se soočajo s težavami, zato ker preprosto trgi dela niso transparentni. In zato sem predlagala, da bi prvotni osnutek komisije dopolnili tako, da se eh, doseže to, kar sem pravkar omenila. Predlagam, da bi v vsaki državi članici imeli skupno eh, spletno stran, skupno informacijsko središče, eno spletno stran, kjer, na kateri bodo navedene delovni pogoji v posamezni državi članici in na to, da bi eh, hotela videti, da se samo te informacije, ki so navedene na tej spletni strani, štejejo za obvezujoče. S tem določilom bi, po mojem mnenju, lahko zagotovili jasnost in eh, zanesljivost informacij. Države članice imajo namreč različne eh, um, pravne ureditve, imajo različne pravne ureditve za trg dela, za uh, obligacijska razmerja in to pomeni, da obstajajo različne obveznosti v posameznih državah članicah in zaradi tega potem prihaja do uh, težav, ko je, moramo preučiti pravna določila glede zaposlovanja. Če hočemo, da bi podjetja spoštovala ta določila, moramo vzpostaviti lažji dostop do informacij. Delavci in ponudniki storitev morajo imeti, imeti možnost dostopati do informacij, ki morajo biti na voljo v uh, angleščini in seveda tudi v jezikih, ki jih uh, govorijo napoteni delavci na ozemlju določene države. Kot sem že rekla, uh, jasnost in zanesljivost prava so pomembni elementi. To je, te, ta ti elementi so navedeni v tretjem in devetem členu. V tretjem členu je določeno, je določena cela vrsta različnih elementov, na osnovi katerih lahko presodimo, če gre dejansko za napotene delavce. Treba je preučiti dejavnost podjetja, potem pa tudi um, začasno naravo dela njenih delavcev. In nam v predlogu komisije nimamo uh, izčrpnega seznama. Oba seznama namreč imamo predvidena zato, da ne bi podjetja se izmikala pravicam delavcev, ampak dejstvo je, da podjetja včasih izključijo določene segmente iz, iz teh določil. Zato bi jaz imela tukaj raje zaprt seznam, ker odprt seznam dejansko ustvarja eh, pravno negotovost. Potem tukaj predlagamo še, da se spremeni sama definicija podjetništva v členu 3.1a in 3.1d. Naj izpostavim še, da veljajo ta, ti kriteriji vsak kot primer in torej so navedeni kot primer, torej jih je treba za vsak posamezen primer posebej Eh, aplicirati. Ampak še naj izpostavimo dejstvo in moramo podariti dejstvo, da napoteni delavci niso, ne spadajo v okvir ene ali druge države članice, ampak vsaj dveh, ker gre za čezmeni pojav, torej moramo imeti enotno ureditev. Kar pa zadeva deveti člen in torej mehanizme za nacionalno kontrolo, je komisija tukaj določila seznam vseh inštrumentov ki jih morajo države članice uvesti, da bi nadzorovali podjetja. Eh, komisija je navedla seznam eh, dopustnih eh, inštrumentov, torej obvestilo na začetku, takoj ko se začne izvajati čezmejna storitev, morajo vsi dokumenti biti na voljo, vsi dokumenti morajo biti prevedeni. In prav tako mora biti tudi predstavnica za možne Eh, za komunikacijo s sindikati. Torej, ta uh, seznam je zaprt. Mi bi pa tukaj samo spremenili odnose med temi kriteriji. Po našem mnenju je namreč zelo pomembno, da se jav, jasno ve, kdo je ta kontrolni organ, kdo je odgovoren za to. Lahko bi tukaj določili še dodatna merila, dodatne kriterije, da ohranimo seznam odprt. lahko pa imamo tudi dodatne kriterije, da preverimo, če podjetje, da preverimo, da podjetje res ne krši predpisov. Kar zadeva kontrolo, bi države članice morale imeti možnost na lasno pobudo preveriti podjetje, ki, napo ki ima napotene delavce katerih napoteni delavci delajo na njenem ozemlju in lahko preverijo, če to podjetje res spoštuje predpise. Ne morejo pa uh, groziti tem podjetjem, uh, ne morejo tega narediti. Zato sem predlagala v desetem členu, ki ureja te uh, nadzore, da zahtevajo lahko od podjetij, da se objavi na spletni strani pač zapisnik inšpekcijskega pregleda. Poleg tega, teh inštrumentov, torej pregleda in sankcij, obstajajo tudi, mi smo pripravili celo vrsto osnutkov inštrumentov, ki naj bi pomagali socialnim partnerjem. Radi bi, naprimer, da bi vzorna podjetja dobila ustrezne certifikate, torej da bi se sestavili uh, belo listo podjetij, ki uh, spoštujejo predpise. Tukaj smo to povzeli iz nizozemske prakse. Potem pa imamo še en zelo kontroverzen člen, to je 12. člen, ki zadeva solidarnost, odgovornost. Naj vam tudi razložim, zakaj bi rada črtala ta inštitut. S tem črtanjem ne pomeni, da odpravljamo solidarnostno odgovornost eh, na ravni držav članic. Črtam, jaz bi predlagala, da črtamo ta 12. člen, predvsem zato, da bi zagotovili solidarnostno odgovornost, ampak samo v primeru teh podjetij, ki napotijo svoje delavce v drugo državo, kjer ne obstaja takšen instrument. To pa bi, po mojem mnenju, negativno vplivalo na podjetja oziroma na njihovo čezmejno konkurenčnost. Zakaj? Uporabnik lahko namreč izbira med nacionalnim ponudnikom storitev in tujim ponudnikom storitev. In tuji ponudnik storitev mora se držati te obveznosti solidarnostne odgovornosti in to pomeni, da bo zelo verjetno uporabnik izbral nacionalnega operaterja oziroma ponudnika storitev in s tem omejujemo prosti pretok storitev in tudi ustvarjanje novih podjetij, novih uh, delovnih mest. In to pomeni, da to ni vedno v podporo tem delavcem, ki jih uh, izkoriščajo ilegalno delujoča eh, podjetja. Če hočemo z 12. členom dejansko zaščititi delavce, je posledica ta, da s tem členom zaščitimo samo napotene delavce, ne zaščitimo pa eh, samostojnih ponudnikov storitev. In prav v teh kategorijah opažamo najpogostejše težave. Upoštevala sem pri preučevanju solidarnostne odgovornosti veliko različnih vidikov. Ta inštrument solidarnostne odgovornosti bi morali dejansko naložiti vsem podjetjem, da zagotovimo enakost pri obravnavi in vendar moram reči, da sedanji sistemi niso popolnoma uh, brez napak. Imeli smo več primerov pred sodiščem uh, in jaz sem torej predlagala svoje besedilo za 12. člen, kakor ga je komisija formulirala in sicer sem zapisala, da bi solidarnost naj go odgovornost, če je e, naložena samo podjetjem, ki imajo napotene delavce, dejansko je ta odgovornost oziroma obveznost nesorazmerna in upam, da bomo v teku razprave našli rešitev na to vprašanje. To je namreč vprašanje, ki mi je zelo pri srcu. Delam na tem, da najdemo rešitev, računam pa tudi na vašo podporo in na vašo pomoč poročiti. Mm, Še dva vidika v zaključku naj izpostavim. Izmenjava informacij med državami članicami. In izvajanje oziroma izvrševanje sodb čez mejo. Kar zadeva eh, upravno sodelovanje, govorim tukaj o 6., 7. in 18. členu, v katerih so določeni pogoji za sodelovanje med državnimi upravami. Uh, po predlogu komisije naj bi imeli 24-urni rok za odgovor v nujnih primerjih oziroma dva tedna v standardnem postopku. Komisija tudi predlaga, da bi se za informa izmenjavo informacij med upravnimi organi posameznih držav članic uporabil sistem IMI. To je sistem, ki je že preverjen, zelo dobro deluje. To je zelo koristen za hitro izmenjavo informacij. V sedmem členu je po mojem mnenju presplošno zapisan določeno izmenjava, presplošno za, določena za izmenjava informacij med eh, podjetji, ki napotujejo delevce. Jaz predlagam torej, da bi imeli tri roke za izmenjavo informacij. V nujnih primerjih naj bi to bilo 48 ur, dva tedna v normalnih primerjih v standardnih primerjih dva tedna, medtem ko en mesec pa bi bilo potrebno, če morajo za pridobitev informacij inšpektori prej opraviti inšpekcijski pregled. Predlagamo tudi, da bi obveznost uporabe sistema IMI bila uvedena, ko je to seveda možno. In ta sistem bi moral veljati tudi oziroma bi moral prevladati nad bilateralnimi sporazumi in tukaj bi morali biti določeni pogoji za sodelovanje. Sedaj pa bi rada vedela, kaj menijo o vsem tem kolegi iz našega odbora. rada bi torej uh, sodelovala s kolegi, da razumemo, kako deluje sistem AMI. Imeli bomo sestanek uh, in poslala vam bom tudi uh, informacije po, uh, po elektronski pošti. Potem naslednje vprašanje, uh, izvrševanje sodb čez mejo. To je uh, šesto poglavje, ki smo ga poslali. Uh, pravnemu odboru, odboru za pravne zadeve. In prepričani smo, da če ne bomo imeli uh, enako zagroženih in izvršenih kazni na evropski ravni, imamo namreč dva primera, v katerih sistem ne deluje. Če ne bo namreč zagotovljena eh, enakost po vsej Evropi, potem ta celotna zadeva dejansko nima uh, nima smisla. Tedaj, kar zadeva emandmaje, do 13. decembra je zadnji rok za oddajo predlogov sprememb. 23. in 24. januarja naslednje leto jih bomo preučili, potem bomo preučili kompromisne predloge 20. februarja. In glasovali bomo 22. februarja 2013. Potem pa še en pomemben element. 6. decembra je EPSCO predlagal uh, razpravo. To bo seveda razprava, na kateri bomo morali, imeli možnost preučiti eh, stanje napotenih delavcev. Zahvaljujem se vam za do, odlično sodelovanje do sedaj. Naj vas spomnim še enkrat, da je direktiva 2008-2009 zelo kompleksna, kontroverzna. Jaz sem tukaj predlagala nek novejši, no, inovativen pristop do tega direktive, ker sem pred uh, današnjim sredstankom imeli tudi srečanje s poročevalci v senci, da razpravljamo o predlogih komisije. Zahvaljujem se torej tudi vsem kolegom, ki so sodelovali v teh razpravah in upam, da bo to sodelovanje tudi v prihodnosti koristno sem še tukaj vam na voljo za vse morebitne komentarje. Hvala. Eh, Hvala, gospa poročevalka. Naj le povem, da kar se tiče koledarja, da niso stvar toliko poročila, kot pa odločitve odbora v celoti. Kar nekaj imam zdaj govornikov, to si lahko mislite, ki želijo spregovoriti. In bom zdaj prebrala kdo si želi spregovoriti, zato da ne bo težav potem in da se lahko ustrezno organiziramo. Imamo pa seveda časovne omejitve tukaj, to morate upoštevati. Rada bi seveda eh, dala možnost tudi poročevalci iz eh, eh odbora z, eh, za regionalni razvoj, gospodu Hutchinsonu, tudi gospodu Silvi za komisijo. Torej želim, da vsi, ti, eh, da vsi spregovorijo. Najprej pa v imenu poročevalcev v senci. Steven Hughes, Nadja Irš, Elizabeth Schröter, Thomas Hendel. Group, Potem pa v imenu skupin. Tomas Mann, Jutta Steinrück, Emilie Turunen, ki je, ailleurs... ki je tudi poročevalka za mnenje v odboru IMKO. Er, Filip Benjon in uh, Mr. Klosovski. Donc, uh, je demanda vsak. Chaque... Torej, lepo prosim, da poveste, kar imate povedati. Ali sem pa morda še koga pozabila, želi še kdo, da ga zapišemo na seznam? Kaže, da ne. Gospod Serkas, gospa McIntyre. Kaj pa koordinatorji, želite tudi, želijo spregovoriti potem? Ja, seveda so se zbudili, no. Ker ti potem bom zaprla seznam govornikov, zato da bomo lahko ustrezno obvladali časovne okvire. Dobro, torej dodala sem. S tem smo pokriti, ja, smo pokrili vse zahteve. Torej, Steven Hughes, beseda je vaša. Thanks, Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, poročevalki. Sestala sva se že in ve, da obstaja nekaj nesporazumov, kar precejšnje nestrinjanje glede nekaterih pomembnih vidikov direktive, vendar pa glede nečesa se strinjava. Potrebo potem, da zagotovimo kar se da veliko pravno varnost v tem besedilu, ki ga je predlagala komisija. Komisija ne ponudi prave jasnosti, zato moramo pač mi prek predlogov sprememb in za spravami v našem odboru izboljšati to besedilo. Kar nekaj občutljivih vprašanj je na to temo. Kot vemo, poročevalka sama je spregovorila o prvem predlogu spremembe vodoma in že od samega začetka mislim, da so se nekatera občutljiva vprašanja pojavila. Zakaj govorimo o izvrševanju te direktive? Tukaj gre tudi za sodno prakso Evropskega sodišča, ki se je začela s primerom Laval pred nekaj leti. Morda se spomnite, zakaj je šlo. Šlo je za po eni strani to, da je sodišče premišljalo o svobodi delavcev v prostem pretoku in potem o svobodi zagotavljanja storitev prek meja. V bistvu je to imelo primat. Sodišče je torej ustvarjamo nekakšno kontroverzno zaradi tega. To pa že imamo tudi v predlogu spremembe 1, glede v vodni zave 2. Poročevalka govori o tem, da je svoboda zagotavljanja storitev primarnega pomena. Komisija pa je začela svobodo pretoka delavcev kot primarnim delom. Tako je, tako je na začetku že določen konflikt. Veliko je govornikov, tako da se bomo osredotočili na nekatere glavne točke kjer nismo dosegli dogovorov. Da pa skušali, bomo seveda v našem delu tukaj najti kompromis. Naj začnem s drugim členom, glede definicij. V odstavku D drugega člena je pomembno, da ko opredeljujemo čez nacionalne določbe in storitve, da to jasno opredelimo. In tako, da se sklicujemo na 49. in 50. člen pogodbe. To je eden od predlogov, ki jih želimo uvesti. Prav tako mislim, da potrebujemo nov odstavek 2f, ki bi potem uporabil besedilo direktive iz leta 96, ko govorimo o državi gostiteljici, zato da bi torej zagotovili kar se da veliko jasnost. Mislim, da potrebujemo tudi nov tretji člen glede obsega direktive. Mislim, da moramo pojasniti razmerje med začasnimi agencijami in napotenimi delovci. Iz leta in prvotno direktivo iz leta 96. Še prav posebno, glede na to, da direktiva o začasnem delu govori tudi o enaki obravnavi. In to mora biti zelo jasno zapisano tudi v tej izvršilni direktivi. Prav tako moramo na jasen način povedati, kako bo ta direktiva veljala za, tretje, za državljanje tretjih držav. Tretji člen, elementi za izvajanje in nadzor. Mislim, da glede dejavnosti, ki jih želimo, da se izvajajo, bi morali na seznam kriterijev zajeti precej dejavnikov in bi ta seznam moral biti nezaključen. To je nasprotno mnenje poročevalki. Poročevalka je tudi dejala, da si želi dodatnih točk. Naprimer, predlagal bi, da bi se sklicevali na promet, ki se izvaja v državi izvora. In to bi potem lahko bil tudi predlog komisije. In to že imamo po usklajevanju med socialnimi partnerji. Potem kriteriji ali napoteni delavci začasno izvajo delo v določeni državi članici. Spet mislimo, da je zelo pomembno, da bi se znam bil odprt. To mislim, da je zelo pomembna pripomba. Prav tako bi se znamo dodali nekaj stvari. Zelo pomembno točko pa je potrebno vključiti, namreč eh, v tem delu besedila, če lahko to citiram, če delodajalec ne zagotovi, da se vključi, delo opravlja začasno v državi članici, v drugi državi članici, v kateri dela napoteni no, delavec, ne v svoji državi članici, potem morajo veljati pravila države članice, v kateri se delo izvaja. Nekoliko počasneje mi pravijo, da moram. Da, to je zelo pomembno. Kajti, če ne bomo previdni, nam bo spoletelo in morda bomo imeli napačno skrižno referenco na imena če nekdo ni napoten delavec, potem bi pogodba spadala pod tri imena in potem bi spet veljala država porekla. Torej moramo jasno zapisati, da gre za predpise in zakone države članice, kjer se delo v tem trenutku izvaja. Prav tako potrebujemo nov člen 3 odstavek 3. Tukaj bi morali jasno določiti, ali je oseba samo zaposlena v državi gostiteljice ali ne. Prčevalka je govorila, da gre za eno od področji, kjer je možna zloraba in ki se najpogosteje dogaja, tako da mislim, da moramo biti bolj specifični glede tega in to besedilo tudi uvesti. Mislim, da potrebujemo tudi nov četrti člen, tam bi imeli seznam pravic delavcev, ki bi zajemal tudi nastanitev in bi tako zagotovili izpolnjevanje temeljnih pravic za vse delavce. Potem imamo tudi manjše predloge spremembe za 6 in 7, vendar pa nič posebnega, kar se 9. člena tiče, nacionalni nadzorni ukrepi, mislim, da moramo tu jasno povedati, da je seznam administrativnih zahtev in kontrolnih ukrepov nekaj, kar bi bilo obvezojoče moramo navesti, da bo to uveljavljeno s to direktivo. In potem še zadnja večja zadeva, 12. člen, glede različnih odgovornosti. To do določene mere zadeva tudi sodelovanje med državami članicami pri izvajanju direktive iz leta 96. Poročevalki sem predal kopijo moje izmenjave s svojim sindikatom in korporacijo Siemensa. Tu je šlo za pogodbenike, ki so delali na severozahodu Anglije in precej polskih delavcev, ki je bilo zaposlenih, na gradbišču niso dobili plačil, ki bi jih morali. Sindikat se je odzval v njihovem imenu na delovnem sodišču. In dobili so več kot 250 tisoč funtov. Vendar pa je potem pod pogodbenik izglinil in se je vrnil v svojo državo porekla. Sindikat je imel velike težave pri iskanju tega podjetja. Siemens, stopili so stik s Siemensom, prosili za njihov pomoč. Siemens je dejal, da jim ne more pomagati, da ne ve, kaj se je pod pogodbenikom zgodilo, kljub temu, da seveda so vedeli, odkot prihajam. Potem so se sindikati obrnili na Hamburg, na neko drugo podjetje, vendar pa so tudi ti dejali, da to ni pravo podjetje, čeprav je to bilo ime podjetja, ki je bilo tam in tudi oseba, ki je bila odgovorna za izvajanje del, bila zaposlena v tem podjetju. Torej, to je ta težava, ki se ji moramo izogniti poročevalka je že sama govorila o Flamanvilu. To je bil ekstremni primer, kako lahko vse to razmerje med podpogodbeniki in zaposlenimi eh, zaide sprave poti. Ko, naprimer, podjetja ne izpolnjujejo svojih eh, dožnosti in obveznosti, ki jim jih je naložilo sodišče. Tako da menimo, da potrebujemo ta 12. člen. Poročavka meni, da to ni tako. Torej, obstaja različna stališča glede različnih točk, upam, da bomo lahko dosegli dogovor in vem, da je poročavka že izrazila pripravljenost na to. Mi bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi se dobili nekaj na sredi. Hvala lepa. Merci beaucoup. Hvala lepa. Nadja Hirš, potem pa gospod Šreter. Hvala lepa, gospod predsednica. Najprej hvala poročevalki tudi za to, da se je že naprej bila pripravljena pogovoriti s poročevalci v senci. Dobro, je to bilo tako, da smo izvedeli, kdo zagovarja kakšno stališče. Sedaj ta osnutek ima nekaj dobrih točk, v nekaterih drugih točkah gre za nas nekoliko predaleč, druge pa premalo. Tako da bom to tudi še skušala razložiti. Najprej peti člen tukaj, kar se internetne strani za to državo tiče, je to dobra ideja, da bi lahko informacije našli na enem mestu. Prav tako, da bi te informacije bile na voljo v angleščini. To je samo po sebi umevno. Vendar pa vidimo tukaj še pomankljivost v formulaciji. V tem trenutku je na, zapisano v najpomembnejših ostalih jezikih, seveda sedaj se lahko prepiramo, kateri pa so tisti najpomembnejši ostali jeziki. In za nas je pomembno, da seveda po eni strani država prijemnica, kjer se storitev izjava, izvaja, da je prevedeno ta jezik, pa tudi država porekla je pomembna država pa rekla delavcem. Tako da bom rekla sledeče. Če mađarski delavec prek polskega podjetja odide v Anglijo, da morajo informacije biti na voljo tudi v mađarščini. Mislim, da je to ključnega pomena, da torej delavec v svojem jeziku dobi zagotovljene informacije. To je za nas zelo pomembno. Potem člena 3 in 9, kar se nadzornih možnosti in razprav o zaključenem ali odprtem seznamu tiče. Po eni strani razumemo, da si želite zaključenega seznama zaradi pravne jasnosti, to je možnost, ki jo lahko sprememo, vendar pa je potem potrebno dopolniti nekaj točk, kajti potem bi morali dodati še nekaj točk za to, da bi imeli še naprej določeno možnost nadzora. Potem zamisel glede odprtega seznama, tukaj je potem seveda težko vedeti, kaj je potem potrebno priložiti, tako da bi morali doseči kompromis na tem področju. In potem bistvenega pomena je 12. člen, črtanje, mislim, da gre predaleč. Mislim, da bi morali premisliti o tem, kaj je naš cilj. Naš cilj je, da delavci dobijo plačo, da pa seveda potem plačujejo tudi davke, socialne prispevke in tako dalje. To je cilj, zagotoviti to. Imamo pa različne sisteme po državah članicah, nekatere nimajo nič, drugi govorijo o kršitvah teh pravic. V Nemčiji imamo tudi ureditev glede tega in to dobro deluje. Torej, moramo imeti pred, svojimi, pred nami cilj, da morajo države članice to zagotoviti, vendar pa, da sedaj predlagamo točno formulacijo v členu 12, da bi zagotovili, da je izplačilo plač in potem socialnih obveznosti zagotovljeno. Morda bi lahko tukaj uporabili kakšno drugo direktivo to je direktiva z leta 2009, 52 skozi EG, šesti člen. Tukaj govorimo o delu na črno in govorimo tudi o nezakonitih priseljencih. Jasno je navedeno, da se morajo ti cili doseči, da morajo delavci dobiti plačo in da morajo potem plačevati svoje socialne in zdravstvene obveznosti. Tako bi torej lahko dosegli kompromis, ko bi se dogovorili glede postopkov. Sicer pa se veselim živahne razprave. Vem, da je to zelo težavno področje, to vemo, vendar pa kljub vsemu je potrebno najti dobro rešitev. Hvala lepa. Elizabet Šreter, Fitoma. Najprej gospod Šreter, potem gospod Hendel. Hvala lepa najprej se tudi jaz zahvaljujem poročevalki za predhodne razprave. Kaj precej časa smo preživeli skupaj in smo veliko razpravljali in mislim, da je to zelo pomembno, kajti tako smo dobili boljši pogled v celotno problematiko. Že dolgo se ukvarjam s tem področjem in zame je ključnega pomena glede te direktive, te direktive to, kakšno je njeno razmerje z izvorno direktivo, ki jo veljavi in na tem področju je pomembno, če govorimo o tem, da je potrebno spremeniti, zakaj ne spremenimo direktive same, prvotne direktive, ali pa, če jo želimo izboljšati, izboljšati njeno izvedbo, kot pravi komisija, potem pa to ne sme voditi do tega, da bi jo spremenjali posredno. Tako, da želimo jasno povedati, da pomembne točke, ki so v direktivi za izvajanje, morajo izpolnjevati tudi prvotne razloge in vzroke. Sedanja direktiva, direktiva o izvajanju, mora torej izboljšati prakso, ne pa ustvarjati novih pravnih predpisov. In potem še nekaj, poznam za kulisje parlamenta in zato bi rada omenila sledeče, tudi Steven Hughes je govoril o tem. V predlogu komisije je nenadoma vloga držav članic, v katerih se izvaja delo, na novo opredeljena. Tako da dobijo države izvora novo vlogo. To je zelo znano. To smo imeli že v neki drugi direktivi, v direktivi o storitvah. In Evropski parlament je nekakrat to zelo jasno zavrnil. Tako da imamo sedaj manjši poskus ne prilagoditi izvrševanje praksi, temveč sedaj vse skupaj na novo formulirati. Ne, tega ne bom podprla, to sem že dejala. Tisti, ki poznate za kulise v parlamentu, veste, zakaj gre, morda bolje kot tisti, ki so novi. zato bi rada dejala, da bomo zelo pazljivi glede tega in da je naš cilj, da bi vloga tistih držav članic, v katerih se delo izvaja, bila ukrepljena in da bi izboljšali njihovo prakso izvrševanja. Taki bodo naši predlogi sprememb. Kot parlament moramo biti dosledni. Drugič kontrolna funkcija držav članice alfa in omega, kdo se poznan, spozna na prakso in koliki, ki so že leta dejavni na tem področju, vedo, zakaj gre. Veliko smo že doživeli, imeli smo zelo veliko predstavitev in pravimo, da je alfa in omega to, da zapolnimo vrzeli in da imamo ustrezen nadzor. Torej, cilj te direktive mora biti, da zapolnimo vrzeli zaprtimi seznami tega ne moremo storiti. To je praktično nemogoče izvesti, kajti praksa je pač taka, da se stvari vsak dan spreminjajo. To pomeni sposobnost držav članic glede nadzorne funkcije, to je definirano v prvotni direktivi, to mora biti zagotovljeno. In jasno pa mora biti tudi, da moramo biti prožni. To je edina možnost, sicer ne bomo dobili tistega, Česa si želimo od te direktive? Da bi izboljšali prakso in da bi tretji člen prvotne direktive za delavce dejansko postal veljaven, da bi torej dobili pošteno plačilo. In potem, če prihaja do iskrivljena konkurenčnosti, če se govori o tem, to ne more biti argument, kajti pošteno plačilo je del poštene konkurenčnosti. Naprimer, na področju gradbeništva imamo tako strani delodajalcev kot delojemalcev skupno stališče, glede te direktive pravijo, da si želijo poštene konkurenčnosti in poštenega plačila. In sedaj prehajam na tri točke, ki so po mojem mnenju dobra praksa. To so tri točke, ki ne smejo biti postavljene pod vprašaj s to direktivo kajti v državah članicah imamo s tem zelo dobre izkušnje. Prvič, dvostranske pogodbe, po vsem, kar vemo, je to najboljša praksa. Že leta pravzaprav pozivamo države članice, ki še nimajo teh dvostranskih eh, sporazumov, da naj to storijo, kajti to zaponi veliko veseli. Po eni strani torej bi bilo smislo v tej direktivi spregovoriti o dvostranskih sporazumih in dati eh, svojo vlogo. To smo zamudili. Vprašanje je, ali bomo to storili, ali bomo poskrbeli vsaj za to, da se bo lahko razvijala ta najboljša praksa in bodo tudi druge države pridobile. Drugič. Informacije za delovce in posvetovalne službe. To je podporna funkcija, In na mojem poročilu smo že imeli tudi zelo odločen člen glede tega. Torej, tem smo se, s tem smo se že ukvarjali kot parlament in dejali smo, da je to pravzaprav preventiven element. Z veliko manj sredstva lahko dosežemo veliko več. Na to temu bomo tudi predlagali predlogo sprem, ker je to za nas ključnega pomena za zapolnitev vrzeli, za boljše izvajanje prakse. In tam, kjer se to počne, je to resnično dobro in eh, tudi sami ste o tem veliko izvedeli v Berlinu. In potem 12. člen. Zanimivo je, da v tistih državah članicah, kjer imamo splošno jamstvo, ni upora proti temu, ker pravijo, da je to dobra praksa, da je to odlično. In seveda se potem pojavi razprava, kako bomo pa s tem ravnali. Pravimo, odpravili bomo dobre prakse, po drugi strani pa lahko slišimo tudi to, da bi seveda želi čim hitreje rešiti najboljše prakse. Res je, težko bo to uvesti v državi članica, ki tega še nikoli ni bilo, vendar pa, če je to ustrezno evropskemu pravu, potem je to potrebno uvesti. In sedaj še zadnja zadeva, kar se rokov tiče. Poročavka je dejala, tudi tukaj gre za praktične izkušnje in to je resnično moja zadnja točka, da je to, kar predlaga glede rokov, zelo oddaljeno od realnosti. Potrebujemo drugačne predloge glede rokov. Če si želimo dobrega sodelovanja med posameznimi državami članicami in mislim, da lahko prije tudi do treh do, od treh do petih držav, ki so povezane z določenim primerom, potem potrebujemo veliko krajše roke, sicer lahko na vse skupaj pozabimo, sicer bo vse skupaj ostalo na papirju. Toliko za enkrat, to je začetek razprave. In Sedaj me zanimajo tudi odgovori poročevalke. Eh, Tomas Hendel. Gospod Hendel je žal moral oditi. Zdaj ima za to besedo gospod Mann. Ja, <clears throat> Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa tudi Danuti. Danuta, veliko pomembnih točk si uvedla v svoje poročilo, to lahko podpremo, več informacij poskrbeti za več preglednosti, za konkurenčnost, za ustvarjanje novih delovnih mest, vse to lahko podprem. Pa da bi imeli tudi več pravne javnost, jasnosti. Vendar pa, to sem tudi že povedal v angleščini, moram na koncu imeti poročilo o sosedstvu. Ne, da bomo rekli, da podjetja, ki pošiljajo, imajo prednost pred tistimi, ki odidejo v države in tam spostavijo svoje podjetje. Potrebujemo dobro ravnovesje. Ne gre za nove, stare države članice. To je neumnost. Tega ni več, to moramo odložiti. Varstvo delavcev in delavk mora biti zagotovljeno. Ne glede na to, kje ali v državi, odkudar so poslani ali tam, kjer so zaposleni. Tudi tam se mora držati pravil. Podjetja morajo uresničevati enaka pravila. Steven Hughes je že podal nekaj zelo dobrih predlogov v to smer. Zato se mi zdi dobro, da je zaščita delavcev učinkovita. In sicer tako, da rečemo, da bodo delali točno, delali po takimi pogoji, ki bodo točno določeni, da bodo vedeli, kaj jih čaka. Da bomo imeli potem tiste, naprimer, ki delajo na črno in ki nimajo dovolj zagotovil na delovnem mestu, ki imajo slabe pogodbe, da ne bo več spodbudno delati tako, da bo vse skupaj bolje urejeno. Zato moramo zagotoviti, da bodo podjetja nam dala možnost, da bomo vse skupaj lahko nadzirali. Elizabeth Schröder je upravičeno opozorila na to, da imamo izkušnje tukaj v odboru. Imeli smo tudi odlično razpravo v Evropskem parlamentu. S takratnim komisarjem smo govorili o nadzoru na gradbiščih, ko skuša ugotoviti, kdo dela na črno in kdo ne oblasti, ukrepi okrepljenega nadzora v vseh državah članicah, tega ne moramo imeti. To je umešavanje v pretok delavcev. Seveda, to je popolnoma napak. Takrat smo tudi imeli ljudi, ki so dejali, da se to dogaja. Govoril sem s tremi, ki so še vedno poslanci Evropskem parlamentu, ne v tem odboru, pa so dali, pa vse to smo vse spremenili na naših grbiščih v tem trenutku ni več domačih delavcev, temveč prihajajo od zunaj, iz Vietnama, iz Kambodže in tako dalje. To pomeni, da ne spoštujejo predpisov, torej potrebujemo ureditev, ki bo delovala. Ne smemo imeti poštnih naslovov podjetij s samo poštnimi nabiralniki. Potrebno je jasno dokazati, da podjetje deluje in v jeziku, ki ga lahko razumemo in ki ga lahko nadziramo to se mi zdi že pomemben element. V devetem členu si dejala, da gre za ukrepe Evropske komisije. To je težavno področje. Strinjam se z gospod Šreter, ni vedno tako, da so zeleni in eh, CDU si tako edini. Vendar pa ta orientacija je nekaj, kar je zelo pomembno imeti. Moramo torej nacionalne nadzorne ukrepe in morajo delovati ti se spreminjajo, ne gre samo za seznam, ki bo zaključen. Vedno znova nastajajo nove potrebe, ki jih je potrebno resničiti. Mislim, da je to pomembno. In potem 12. člen, splošna podjetniška jamstva. To se mi zdi zelo pomembno. Denuta predlagajo vsi, da bi to črtali. Po mojem mnenju mora to ostati. To bi bilo namreč na račun napotenih delavcev. Te nadzorne mehanizme gotovo potrebujemo. In za, za konec, nekaj se mi zdi vedno bolj pomembno. <clears throat> Če prisluhnemo socialnim partnerjem in to sprejmemo in vemo, kaj se dogaja na terenu, in tudi tukaj imamo skupno stališče delo jemalcev in delodajalcev, na podlagi izkušenj potem mislim, da je to zelo pomembno, to je potrebno upoštevati. In za konec, seveda si želimo uravnoteženega poročila, vendar pa ne pozabimo, da moramo na teh delovnih mestih biti praktični in ne smemo kar vsega postaviti pod vprašaj. Gotiti moramo, kaj se dejansko dogaja, kje smo, lahko doseg, kje bi lahko dosegli popravke in veselim se že na pete razprave. Euh, torej, gospa Steinrück, potem pa gospa Trinen. Ja, alle... Hvala lepa. Naš glavni cilj mora biti poštena in socialna mobilnost. Veliko nemških poslancev je že govorilo. Še prav posebno za nas v Nemčiji je pomembno, da zagotovimo brezmejno mobilnost delavcev za Evropo. To je dobro za države prijemnice, za države napotiteljice in to moramo upoštevati. Elisabeth Schroeder je o tem že govorila. Imamo direktivo, kjer smo v nedavnih letih videli velike težave in kjer obstaja potreba po izboljšavah. tudi pri meni si lahko ogledate težave na terenu samem. Zelo pomembno je imeti uvid v to, kar se dogaja delavcem. In mislim, da je točno to tisto, kar moramo zagotoviti, da bomo govorili stališče delavcev. Predlog komisije in tudi vaš predlog, gospa poročevalka, ne daje možnosti, da bi resnično umili zlorabe. Nekaj točk sem si zabeležila ne morem pač vsega navesti. Torej, ta domnevna samozaposlenost in podjetja s pošnjim nabiralnikom. Sveda, tako skušajo ubiti socialna pravila, proti temu se je potrebno sistematično boriti. Predvsej primerov imam iz vse Evrope pred sabo, kjer se govori točno o tej težavi. Sem proti zaključenim seznamom, po tih kriterijem, kot so navedeni v tretjem členu. Države članice morajo biti, imeti možnost dodajati dodatne kriterije. Potem tudi tukaj ni pravih eh, pravnih posledic. Moramo tudi povedati, kaj se bo zgodilo, če kdo ne izpolnjuje kriterijev. Potem govorili smo o informacijah. Mislim, da je izredno pomembno, da napoteni delavci dobijo informacije o maternem jeziku veliko celo dobro izobraženih znancev imam, ki ne razumejo angliških ali nemških obrazcev. In seveda tudi internet ni na voljo vsem. Razmisliti moramo eh, v smeri koga, govorimo na koga se obračamo. In seveda potem je kdo tudi v tuji državi, to je nekoliko preveč pavšalno in potem splošno jamstvo podjetij, To moramo uporabiti in to moramo razširiti tudi na druge panoge. Zelo veliko primerov je iz vse Evrope, kjer obstajajo velike težave, ne samo v gradbeništvu. In potem ta splošno jamstvo podjetij, kot to predlaga komisija, je veliko bolj šipko, kot imamo to v nekaterih državah članicah, naprimer v Nemčiji. Zato je potrebno jasno zapisati, da moramo da vedno govorimo o minimalnih zahtevah in da so boljše nacionalne prakse dovoljene. Kar se nadzornih pravic v 9. členu tiče, tudi tukaj sem proti zaključenemu katalogu, seznamu. Države članice morajo biti sposobne same odločati o obsežnih kontrolah in ne uporabiti samo izbranih ukrepov. In potem še vprašanje poročevalki. Okay? Zaenkrat je bilo v pristojnosti držav članic, kako zavarovati delavce z nadzorom. Kakšen je vaš namen pri tem? Leta 2011 je, so bile očkodnine, za črno delo 660 milijonov evrov. In mislim, da moramo se izogniti tej škodi, tako za podjetja in za ljudi v Evropi. Prav tako je potrebno se izogniti izkoriščenja delavcev. Če bomo sprejeli ta predlog in vse tako je, mislim, da bo to postalo nekaj, kar se bo izvajalo v Evropi posod in na običajni podlagi. Temu se moramo zaprstaviti. Emilie euh, Turunen et puis Evelyne. Gospa Turingen, potem gospa Rigner. I'm the rapporteur of... Sem poročevalka eh, oziroma prevelaka mnenja odbora IMKO. Eh, o tej zadevi zdaj, na tej zadevi zdaj delamo. Imeli smo že prvo razpravo o predlogih sprememb. Torej, moje poročilo je bilo sestavljeno, predlogi sprememb obstajajo, so pripravljeni in naj nekaj povem, torej stališče našega odbora. Prvič, Za vse med nami, se mi zdi, je pomembno, da tu postavimo ustrezno polje, na katerem bomo lahko delali in da pogledamo tudi onkraj oskih nacionalnih interesov. Naj to počne svet. Mislim, da moramo mi tu v parlamentu zagotoviti, da bomo dolgoročno gledali, gledano imeli ustrezno področje, na katerem bomo lahko delovali in da bomo lahko ustrezno zaščitili delavce, ne glede na to, odkot bodo prihajali. To je skupni interes. Pa tudi še nekaj dolgoročno, če sprememo oblikovanje eh, to vrstnega delovnega, torej trga za napotene delavce, morajo ti seveda imeti pravice, ki se bodo. Ki, pravice, ki pa če se, bodo, če se jih ne bomo držali, če ne bodo upoštevane, potem bo to seveda zelo slabo. To mora biti naše izhodišče. To si torej želimo imeti tukaj ustrezno čisto polje. Hkrati moramo iti nazaj na poročilo Monti 2 o enotnem trgu, ki govori o tem, da na trgu obstajajo resnične težave, s katerimi se moramo ukvarjati in da moramo zagotoviti, da bo tudi v prihodnje, eh, da bomo imeli podporo tudi strani delavcev za evropske projekte. No, toliko samo za uvod. V IMKU so se ukvarjali z 3., 6., 9. in 12. členom, ti so se jim zdeli najbolj problematični, o tem smo se največ pogovarjali. Kar se tiče 3. člena, eh, torej preprečevanja zlorab, mislim, da bi tu lahko šli v smeri uh, ne uh, taksativnega seznama. Glede šest ima, smo imeli pragmatičen pristop k rokom, do rokov. Zdi se nam, da je tu bil narejen pomemben korak naprej. In prav se nam zdi tudi, da se pove, katere države članice so Eh, tiste, ki se ne držijo dogovorjenega, menimo, da bi bil takšen okrepljen pritisk potreben in upravičen. Glede devetega člena, zdi se, da imamo tu večino, čeprav nisem posem prepričana, zdi se, da imamo tu večino za odprti pristop, ampak o tem se bomo morali še pogovarjati. Nismo imeli še sestanka poročevalcev v senci glede tega. Bi bilo pa dobro tukaj pogledati tudi, je za, eh, eh, kako je z sektorjem gradbeništva tukaj so tako organizacije delodajalcev, kot delojemalcev, torej vsi ti se kaže zauzemajo za odprti seznam. Kar pa se tiče 12. člena, lahko jasno, člena, jasno lahko povem, da to je najbolj problematično za nas, tu ni nobenega dogovora, kar se tiče odgovornosti oziroma pristojnosti. Uh, Tu se bomo še veliko pogovarjali, mislim pa, da to, kar smo se danes že pogovarjali, torej eh, vidimo, eh, to, to, razklanost od tam vidim tudi tukaj in morda bi morali razmišljati o evropski skupni odgovornosti, ne pa o ločenih odgovornostih, torej o skupni. Toliko bi povedala, sicer pa mislim, da lahko, kar se tiče preglednosti, informiranja, boljšega sodelovanja in tudi eh, kar se tiče majhnih in srednje velikih podjetij, torej vsem tem lahko se pa pridružimo tistemu, kar ste vi povedali. Vsekakor verjamem, da lahko veliko prispevamo k delu vašega odbora. Hvala lepa. Merci, Evelyn Regner. Hvala lepa. Izvolite, kolegi, naprej. Schön, Hvala lepa, predsednica. Priklavam mnenje odbora Juri. Predvčeraj šnjem smo se za to odločili, tako da še sedaj nimam zapisanih temeljnih točk, ker smo šele sedaj ugotovili, da bomo mi pač pripravili to mnenje časovni spred je zelo tok, delati moramo hitro, tako da upam, da se bo vse išlo tako, da bomo glasovali januarja in bomo potem ustrezno lahko tudi predstavili naše mnenje. Toliko, gospa poročevalka. Opozorili ste na področje, o katerem mora spregovoriti tudi odbor za pravne zadeve. Seveda bomo preverili vse pravne vidike, ki se zdijo našemu odboru pomembne. In tukaj gre predvsem za vprašanje jamstva. To je klasična tema za naš odbor. Kar se vaših uvodnih besed tiče, pa bi rada zelo na kratko povedala sledeče. Samo razumem pravo na sledeč način. Seveda, zakonodaja in pisanje le te to je pomembno, s tem se ukvarjamo v parlamentu, vendar pa to še ni dovolj. In ravno zato gre, gre sedaj za nadzor in za sodelovanje upravnih organov v državah, članicah prek meja in za zagotovitev tega, da bomo zagotovili, da se pravo tudi spoštuje sicer pač eh, ti ukrepi niso vredni niti toliko, niti papirja, na katerem so zapisani. Vsi poznate veliko neskončno žalostnih zgodb, ki vodijo do tega, da ko pridemo kot evropski poslanci domov, da je eno prvih vprašanj, s katerimi se soočamo, zakaj pa sedite v Evropskem parlamentu, se skrepate o stvareh, potem pa se jih nihče ne drži in se dumping še naprej izvaja. Tako se pač evropsko pravo ne sme tolmačiti, potrebno je sprejeti ustrezne ukrepe, ki bodo poskrbeli za to, da se prava tudi držimo. Ne bom se dotaknila posameznih členov, tako kot je storilo veliko mojih predhodnikov, vendar pomembno je, da tisti, ki vemo, kako zadeve izgledajo v praksi, da jih vzamemo resno in zatem tiči sistem. In ravno zaradi tega, ker osebno vedno govorim, kako pomembno je, da imamo Evropski enotni trg, je prav tako pomembno tudi to, da vsi pokažejo spoštovanje za izvajanje pravil tega enotnega trga in da tudi tisti, ki jih napotijo, dobijo delček tega notranjega trga. Zato, torej, gospod poročevalka, prosim, da ne govorite samo z vidika podjetij in ponovnikov storitev, temveč eh, z vidika tistih, ki morajo pogosto požeti tudi predvsej grenkega in ki trpijo zaradi socialnega dampanja. Hvala lepa. Alors, uh... Torej, gospod Benjen, potem pa še gospod Kluzovski. Um, um... Zelo kratek bom. Saj. Say se pravzaprav strinjam z večino tega, kar je bilo že povedano strani poročevalke. Ker se tiče seznama, želel bi si tukaj zaprtega taksativnega seznama, ampak se o tem se bomo zagotovo še pogovarjali. Eno od področji, ki mi ni všeč v poročilu, poročilu je ta zamisel o belem seznamu, zaupanja vrednih podjetij, podjetij ali kakorkoli temu že rečemo, kajti to bi bila zagotovo ovira za nove vstope in mislim, da po tej poti ne smemo iti. Kar se tiče eh, skupne odgovornosti, o tem sem se že nekajkrat oglasil na prejšnjih sestankih in namesto, da bi tukaj stvari črtali, sem že uložil predloge sprememb tudi na odboru IMKO Eh, kar, ki seveda omogočajo to skupno odgovornost eh, v državah, ki jim je pač to bolj pogodo. Mislim, da bi bilo tako prav postopati. Mislim, da držav ne smemo siliti, da se odrečejo takšnemu sistemu in jih siliti, da ga spremejo. Mislim, da gre za sistem, kjer bi bilo predvsej bolje, da bi okrepili sodelovanje med Eh, državami spremnicami in državami, ki napotujejo delavce. In da bi, kot je povedal gospod Mann, to ustrezno preverjali in da bi šli za nekim sodelovanjem, tako da bi bile možne ustrezni, ustrezne sankcije na strani obeh držav, ne pa da ustvarjamo nek sistem, kjer, kjer prihaja do eh, kaznovanja neustreznih, sankcioniranja neustreznih igralcev. Mislim, da ste dobro povedali prej, kar se tiče enotnega trga. Zagotovo, če sem sam uh, poslovnež in pravzaprav sem, ko bom eh, izbiral med ponudnikom iz moje države, kjer ni te skupne odgovornosti in pa z, neko, z nekim ponudnikom, kjer pa ta sistem obstaja, bi seveda to bila velika razlika za me, kot, eh, ker, bi, ker bi na ta način bil eh, soočen z več, večjim tveganjem in zagotovo bi potem raje izbral domačega ponudnika kot pa zunanjega. Mislim, da torej to ni prava pot. Torej, s tem se moramo resnično ukvarjati, tu moramo obravnavati dejanske probleme, pokazati več možnosti za sodelovanje skozi zakonske sisteme na strani enih in drugih, torej držav prejemnic in držav, ki napotujejo, držav izvora in eh, mislim, da eh, je to prava pot naprej, ne pa to, kar se zdaj tukaj predlaga. Alo, gospod Klosovski. Gospod Klosovski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 Zdaj pa gospa McIntyre in na to še gospod Cerkas. You, um, Hvala, gospa predsednica. Oprostite, tule je nekaj težav z prevodom, ko vas naslavljam. No, kakorkoli. Zahvalila bi se poročevalki in bi podprla načela, ki jih je eh, postavila v svojem poročilu gre res, torej govorimo o napotenih delavcih, govorimo o, eh, o, o mm, prostem dostopu do oziroma o prostem ponujanju storitev in seveda to je pomemben, bistven del enotnega trga. Enotni trg še ni povsem vzpostavljen, kar se tiče storitev in mislim, da je zdaj skrajni čas, da to storimo. Kar se tiče petega člena, z veseljem podpiram eh, točko C drugega odstavka petega člena. Upam, da eh, je to jasno, ne glede na to, zdaj, o, o katerem jeziku to berete. Črtanje 12. člena pravzaprav bi to podprla. Mislim, da so tu stvari nekoliko neproporcionalno zastavljene. Namreč pogosto v tem parlamentu pridemo se do nekih neželenih posledic In to, kar je v predlogu komisije, je, eh, tam, tam se s tistim se želi zaščititi vse delavce. Ta člen pa bi le ščitil le tiste delavce, ki so dejansko napoteni, ne bi pa ščitil nekaterih drugih vrst delavcev. Zato mislim, da, bi, da ni prav, da imamo tu notri tak člen, ki dejansko škodi konkurenčnosti, ki predstavlja oviro na enotnem trgu in hkrati še vedno ne omogoča zaščite vseh delavcev. Zato tu posem podpiram poročevalko, eh, da to črtamo. Kot skupina bomo morali še ugotoviti, kaj je z našim stališčem eh, z, eh, glede upravnih kazni, glede sankcij. Tu bomo pripravili še predloge sprememb in veselimo se seveda dela in nadaljnega sodelovanja na tem dosjeju. Eh, Hvala, gospa McIntyre. Oprostite, eh, slišalo se me, nekaj, slišalo se me je po mikrofonu. Eh, ampak zdaj pa sledi gospod Serkas. Še gospa Moran je prostila za besedo. Torej najprej gospod Serkas. Bueno, Hvala, gospa predsednica. Torej, danes začenjamo z razpravo, za katero smo že vedeli, da ne bo zelo preprosta. Poročevalka je že povedala, kako je z meni različnih socialističnih eh, poslancev. Mi eh, se ukvarjamo s tem že več mesecev in lahko vam povem nekaj zadev, ki bi morda lahko pomagale, da pridemo vsaj do približnega stališča, ki pa bi lahko zelo spremenilo osredotočenost, eh, glede na to, kar ste vi prej povedali. Govorimo o zaščiti delavcev, govorimo o zaščiti nacionalnih sistemov eh, v industrijskih odnosih, v socialni, pri socialni varnosti in s tem želimo seveda olajšati nekatere vrste migracij, hkrati pa. Hkrati pa gre tu pravzaprav za ravno nasprotno zadevo. Želeli bi si priti do nekih pravil, ki bodo preprečevala zlorabe uh, z vidika direktive 96. Nihče ni rekel, da imamo tu neko direktivo, ki ni ustrezno pravno uh, varna. Uh, in, da so tu postavljeni pod vprašaj uh, nekateri modeli, hierarhija 70-ih let, eh, nacionalne tradicije, socialnega dialoga in tako naprej. Vse to se zdaj tukaj postavlja pod vprašaj. Eh, saj, se, saj je možno, da nekateri delavci ostajajo zunaj zaščite. In o tem se pogovarjamo. Ne pa, da bi naredili pravila še bolj, predpise še bolj eh, prožne, Namreč prihaja ravno s temi predpisi, ki jih imamo, do večjega rasizma, do več ksenofobije, eh, do večjih izkrivljen konkurence, eh, trga dela in tako naprej in naših poslovnih modelov, konec koncev. Želeli bi si pred, predpise, ki bodo popravili te težave, ki so zaradi katerih je ravno šlo sodišče po tej poti. Namreč predpisi niso ustrezno zapisani in eh, predsednik komisije nam je om, obljubil izboljšave direktive, ki bodo preprečevale zlorabe. Ampak nismo dobili nove direktive, nimamo pred sabo nove direktive in nismo niti dobili direktive, ki bi ustrezno interpretirala prejšnjo direktivo in eh, slabo njeno slabo izvrševanje. In ravno to je težava. Preprosta direktiva komisije za izvrševanje, ne moremo torej sprejeti poročila, ki omogoča takšne, ne, takšno nedosledno izvrševanje. Ne moremo še oslabiti instrumenta, ki ga imamo. Ne moremo imeti zdaj tukaj predpisov, ki eh, strani komisije, ki omogočajo neke voluntaristične pristope. Ne moremo zniževati eh, miril. Govorimo, govorili ste o 12. členu. Dejansko tu je težava. Imamo celo vrsto uh, podrejenih enot, ki, so, ki nimajo nobene odgovornosti. Tu ne želimo delati proti podjetjem, ampak biti proti podjetjem, ampak samo proti podjetjem, ki dejansko spodkopavajo socialni mir, ki v resnici izdajajo ljudi ki izkrivljajo pošteno konkurenčnost v določenih sektorjih. Torej, vse, kar slabi nadzorne mehanizme, je slabo. Tega mi v skupini ne moremo podpreti, kajti ravno nasprotnega si želimo. Želimo doseči ravno nasprotno. Želimo direktivo, ki bo zaščitila delavce. In ki bo, ki bo podpirala zdrava, poštena podjetja in na ta način ne bomo prišli do dogovora, če ne bomo tu spremenili pristopa. Tu gre za pravice delavcev, gre za subsidijarnost, gre za pravno državo po državah članicah, gre za to, da se preneha z piratstvom, ki ga zdaj v tem trenutku lahko spremljamo. Gospa Moran Šahti. Hvala najprej Danuti za delo, ki ga je opravila. Tukaj vidim, da si res želila, želela zagotoviti zaščito delavcev, hkrati pa pri tem si ni, želi eh, eh, ne škoditi delovnim mestom. In to je seveda pomembno za podjetja, ki so promotori in spodbojevalci zaposlitev. Tu se mi zdi nekaj zelo pomembno. Namreč izraz nadzor. Nujno potrebujemo zaprte taksativne sezname, ki nam bodo omogočili da bomo dosledno eh, eh, spremljali, nadzor, nadzirali države članice in da bomo nadzirali tisto, kar se na tem področju dela v vsaki državi članici med 27-terico. In tu zelo, zelo dvomim, in to je najmanj, kar lahko rečem, zelo dvomim, da lahko prepustimo državam članicam, da dodajajo svoja merila. Kajti, če države dodajajo svoja merila, potem je zelo jasno, da ne, bodo, da ne bo vse v redu stališča seznama, ki si ga pa mi želimo imeti, torej mislim, da potrebujemo zaprt seznam uh, uh, meril, po katerih se bo nadziralo, kajti vsi nadzorniki vam bodo povedali, če niso merila določena, potem ne moremo imeti dobrega, učinkovitega nadzora. In še enkrat, če ponovim to, kar je bilo povedano že danes popovdan v zvezi z uh, poročilom Hughes, Če želimo imeti nek ustrezen socialni učinek, ustrezen socialno politiko na evropski ravni, potem moramo to narediti ustrezno, tako da tukaj na, na tem mestu uvedemo zaprt taksativni seznam. Hvala lepa. Zdaj pa beseda eh, nekdani kolegici, eh, predstavnici odbora Regi. Bi pa tukaj povedala dvoje. Za me to ni tako pomembno, ali bomo uh, to ali ono direktivo popravili in tako naprej. Ne, gre za drug izziv, za velik izziv v zvezi s tem, kar lahko imenujemo nepričakovane posledice. To je razprava, ki jo zdaj imamo tukaj, vsaj z mojega stališča. In tu zelo pazim, kaj, kaj govorim. Namreč gre za najmanj toliko pomembno zadevo kot so zadeve, ki zadevajo makroekonomske izzive in pa evroobmoče. Tam tudi lahko govorimo o nekaterih nepredvidenih, nepredvidljivih posledicah. Gospa Mohan, vem, da ste se veliko pogovarjali. Pridite k meni, berite tisk, pogledajte, kaj se dogaja na terenu. Tako rekoč vojno obsedno stanje imamo. Francoski delavci ne da se bojijo polskega vodovodarja, ne, ne prenašajo pa tega, da polski, slovaški, irski, nemški delavci prihajajo delat k njim, ne da bi spoštovali uh, pravila higiene, varnosti na delu, uh, socialne zaščite, plačila in tako naprej, države sprejemnice. O tem smo se pogovarjali že v direktivi o storitvah in zdaj se to ponavlja in nadaljuje smo v situaciji, ko obstajajo velike, socialna, velike socialne napetosti, situacija se je poslabšala. Ne gre za to, kakšne so pravice in tako naprej. Gre za to, kaj je osnova, kaj je temelj, temelj Evropske unije. To pa je seveda prost pretok blaga, storitev in ljudi. Morda imate tu neko, imate prav, eh, pravna podlaga je to in to, ampak mi kot odgo, politično odgovorne osebnosti ne moremo razmišljati o takšni direktivi zunaj konteksta zaščite delavcev. Ker ti sicer bodo delavci tisti, ki se bodo masivno obrnili proti Evropski uniji oziroma proti Evropi. Oprostite, da sem tako bombastična, ampak o tem se pogovarjamo. To ni majhna zadeva in na tej ravni se moramo pogovarjati. Zato sem presenečena na nekaterimi predlogi, ki smo jih slišali. Seveda, vedno se je treba zahvaliti poročevalcu in tako naprej in tako naprej. Jaz pa tega ne bom rekla. Kaj ti, kar se tiče člena 12. Mislim, da to, da ga črtamo, da črtamo vprašanje eh, verige eh, odgovornosti, eh, solidarne odgovornosti, mislim, da je to neodgovorno. To niti ni stvar pogajanj. Če neke stvari ne želimo, moramo predlagati neko alternativno rešitev, torej predlagati vsaj neko alternativo. Ne govorim tega proti polskim delavcem, ne, razumite, govorim o vseh evropskih delavcih. Kar pa se tiče zakonodaje držav sprejemnic, treba je ugotoviti, kako bomo šli iz te slepe ulice obstoječe direktive o napotitvah kako je z posledicami, eh, ki jih vidimo na, na sodišču, kjer eh, predvsem ne gre za zaščito delavcev. Torej, treba si je vzeti čas, vzeli si bomo čas, ampak upam, da bomo nekega dne prišli do rešitve, ki bo omogočala tako to, da gremo pred svoje voljivce leta 2014 z nekim materialom, ki eh, nam bo omogočal, da zagovarjamo socialni, evropski socialni model, ne pa da zdaj spodkopavamo te zadeve. In končno, govorimo o poročilu gospe Tyson. Eh, eh, tam, se, tam smo govorili o eh, inšpekciji, delovni inšpekciji na ravni Evropske unije. Ko namreč začrtavamo evropski okvir, če bodo kapitalski trgi vedeli, da obstaja Eh, evropski nadzornik, eh, potem je čisto nekaj drugega in tudi tukaj potrebujemo nekaj takega, torej na evropski ravni. Zdaj pa beseda kolegu Hutchinsonu. Hvala, gospa predsednica, ampak mislim, da potem, kar ste vi povedali, ni več kaj dosti dodati. Najprej naj se vam zahvalim, ker ste me eh, povabili. Veste, da sem poročevalec v zvezi z istim predlogom direktive v odboru regij. In veste, da smo mi nekoliko dlje že v postopku, kajti jutri in na odboru regiji eh, bomo sprejemali osnutek mnenja, ki, ga, ki je bil na odboru že obravnavan. Cilj tega mnenja je, da odgovori na štiri glavne da, da, š, z, skrbi oziroma cilje, na štiri zadeve. Torej, poglejmo, kako je s tem. Prvič, kako je z ulogo socialnih partnerjev pri izvajanju predpisov v zvezi z napotenimi delavci. Drugič, da se izognemo duhu in črki uh, direktive 96, potem tretjič, da ustrezno zaščitimo interese delavcev, napotenih delavcev in četrtič, da se olajša izvrševanje direktive strani držav članic. Glede prve zadeve, torej eh, vloge socialnih partnerjev, bi si želeli tukaj spremembo pravne podlage. To ste že povedali, pravna podlaga v tem trenutku v, v predlogu komisije eh, govori predvsem o prosti ponudbi storitev. Za nas pa je pomembno, da se tukaj vključi tudi prost pretok delavcev. Menimo, da to mora biti v pravni podlagi direktive. Tu gre seveda tudi za eh, pogoje dela, za razmere, delovne razmere in za plačilo napotenih delavcev in zaradi vsega tega menimo, da na evropski ravni socialni partneri morajo biti najmanj konzultirani, da se z njimi treba vsaj pogovoriti. In da se ugotovi torej, kakšno vlogo lahko igrajo na tem področju. Potem drugič, kar se tiče preprič, eh, preprečitve, da se postavi pod vprašaj duh in črka Eh, te direktive, torej kaj vključiti v, kako vključiti nove zadeve v predlog komisije, eh, ne da bi se spodkopala direktiva, eh, obstoječa direktiva, tu ne smemo namreč pozabiti, da so tu nekatere obveznosti tudi za podjetja iz tretjih držav. Zdaj pa ne govorimo več, v novem predlogu pa nimamo več omembe tretjih držav in mislim, da je zelo pomembno, da to ponovno vključimo, zato da ne bo prihajalo do socialnega dumpinga iz teh tretjih držav, kajti to obstaja. Potem so tu pomembne tudi določbe v zvezi z osmim členom rimske pogodbe, ki ni v skladu, torej, ki ne bi bil, ne bi, to ne bi bilo v skladu z novimi predpisi in eh, veste, da smo se o tem pogovarjali pred časom, kar se tiče uveljavitve predpisov držav sprejemnic. Čeprav so te stvari včasih videti zelo tehnične, lahko pa imajo zelo resne socialne posledice v, eh, eh, v, v pridelavcih. Potem, kar se tiče napotenih delavcev, predlagamo, da se omeji kaskadno, torej vertikalno uh, uh, uh, podnajem, uh, to je možno tudi za druge sektorje, po določeni ravni podnajema bi bilo treba stvari ustrezno nadzorovati. Vsak dan, vsak dnevnega življenja poznamo te zadeve, recimo v Belgiji imamo, gradimo, se gradi ječa, tam gradijo bolgarski delavci, ki že več mesecev niso bili plačani, ker zaradi številnih pod, podizvajalcev, eden je propadel, to še raziskujemo in preprosto določeni delavci niso več niso dobili plače in živijo v bistveno slabših pogojih, kot veljajo za druge delavce. Hkrati predlagamo, da bi predstavniki zaposlenih oziroma delavcev prav tako imeli možnosti, da alarmirajo ustrezne organe, če prihaja do nepravilnosti. In kar se tiče lažjega izvrševanja direktive, predlagamo, da bi se vključila posebna določba, ki bi preprečevala eh, državam, da postopajo po lastni volji, še posebej kar se tiče solidarne odgovornosti pri podizvajalcih To je bistvo tistega, zelo na kratko opisano bistvo tega, kar predlagamo mi. E, smo pa tudi, tudi za nas je to besedilo izjemno pomembno, gre tu za milijone ljudi, ki jih to zadeva, to je jasno. In pred kratkim sem slišal ministra za zaposlovanje Republike Francije, Eh, namreč, da je eh, od leta 2006 se podeseterilo število napotenih delavcev, mi jih imamo v Belgiji 300 tisoč in med temi napotenimi delavci imamo tudi svoje državljane, Belgice, Francozi in tako naprej so napoteni v portugalska, brazilska in ne vem katera podjetja. In delajo seveda v neenakih razmerah, v razmerah, ki so drugačne od uh, torej plačnih in socialnih razmerah, ki niso enake in niso primerljive z drugimi delavci. Torej, toliko o tem, kako mi razmišljamo o teh vprašanjih. Hvala lepa. Hvala lepa. Mnenje lahko preberemo in upamo, da bo tudi ustrezno izglasovano. Imamo pa še deset minut za komisijo in za poročevalko. Vem, da eh, to ni veliko časa, ampak čez deset minut moramo zaključiti. Eh, torej, če ne bomo zdaj zaključili, bomo jutri nadaljevali na začetku dela ali pa eh, pod drugo točko. Upam pa, da bomo danes končali. Gospod Silva, izvolite, beseda je vaša. In razdelili se boste čas, vsak pet minut. Um, had... Hvala, gospa predsednica. Komisija je že imela priložnost predstaviti svoj predlog na prejšnjih posvetih, tako da se sedaj ne bom spuščal v podrobnosti, bom zelo kratek hotel sem le podati nekaj kratkih komentarjev. Naj vas najprej spomnim na to, da je namen komisije s tem dokumentom, da okrepimo socialni, eh, socialno eh, razsežnost eh, notranjega trga, da okrepi pravno jasnost in pravno gotovost. Eh, prav tako hočemo tudi zapolniti vr vrzeli in zagotoviti enaka pravila za vse udeležence. Zadnja stvar in je najpomembnejša pa je, da s tem predlogom skušamo zagotoviti, da dobijo delavci plačo za delo, ki ga opravijo in da so tudi zaščiteni, ter se spoštujejo pogoji za zdravje in varnost na delovnem mestu. Jaz bi vas rad tudi spomnil na to, da ni naš namen, da spremenimo uh, uh, izvirno direktivo 96-71, zato ker določene pravice, ki so zagotovljene uh, napotenim delavcem, se v praksi ne izvajajo in zato se nam ne zdi, da bi dodatne pravice, uzakonjevanje dodatnih pravic dejansko uh, prispevalo kaj k temu, ker imajo že pravice, vendar jih ne spoštujejo. Zato Govorimo o tej izvedbeni direktivi, ki bi zagotovila večjo varnost in več nadzora. Mi ne dajemo um, novih Eh, pravic eh, državam izvora, ampak dejansko, dejansko določamo pravila za vse javne organe, tako države gostiteljice kot države izvora. In še najpomembno je, podrobno tukaj predlagamo sistem koordinacije med posameznimi organi, veliko bolj podrobno to določamo, kot je bilo določeno v sedaj veljavni direktivi 96.71, ki določa splošni sistem sodelovanja, vendar ne daje dejansko prave moči pristojnim organom. Torej, um, opazovali smo tudi potek razprav na svetu, veliko so tam napredovali in pozorno smo sredili tudi razpravam v tem uh, vašem odboru. Rad bi vam samo v zaključku dal naslednje sporočilo. Naš namen je doseči Hočemo doseči uravnovešen nabor pravil, zagotoviti pač pravice delavcev, pa tudi zagotoviti vseh podjetij, ki delujejo čez mejo. In vsakič, ko nekdo v tej razpravi eh, zaide in izgubi ravnovesje, oziroma izgubi to ravnovesje, ki smo ga imeli, od na to opozorimo. In zato tudi polagamo na srce vašemu parlamentu, da ostanemo pri tem, da zagotovimo ravnovesje med tema dvema ciljoma, ciljima direktive in tudi cilje eh, izvedbene direktive. Hvala. Hvala lepa, hvala, ker ste bili kratki. Zdaj pa bomo zaključili. Z besedami poročevalke gospe Zlovecke. Ja Hvala, gospa predsednica. Rada bi samo uh, ponovila to, kar je rekla tudi komisija. Naš manevrski prostor tukaj je precej omejen. Ne moremo se bistveno odmikati od direktive 9671. Moramo zagotoviti, da so res vsa pravila, ki jih zapišemo, dejansko uravnovešena. Zato je treba predlagana pravila primerno opredeliti, da pravilno zaščitimo pravice delavcev in da izključimo uh, nezakonito delujoče podjetja. Uh, jaz podpiram zaprte sezname. To sem rekla zato, ker ste viša sami dali argumente v prid temu. Če imamo namreč operaterjem v državi izvora, ki mu naložimo celo vrsto obveznosti, da ne pride do kršitve teh pravic delavcev, potem mislim, da velja isto načelo tudi za ta podjetja, ki imajo napotene delavce. In zato mislim, da lahko dodamo argumente, da zakrpi, okrepimo to gotovost, ampak v vsakem primeru mora biti seznam na koncu zaprt. Ne pozabimo, da govorimo o notranjem trgu, o enotnem trgu in Zagotovo lahko ima vsaka država svoje prakse, svoje pravila. To tudi eh, priporočamo. To svetujemo kot možno rešitev eh, tudi za vprašanje nadzora. Ampak menimo, da moramo v izvedbeni direktivi zapisati, da potrebujemo transparentne prakse, da informacije morajo biti transparentno podane, da se morajo podjetja zavedati vseh obveznosti, ki jih morajo spoštovati, da primerno zaščite svoje delovce. Nisem na nobenem sestanku predlagala, da bi v celoti odpravili nadzor. Pravim samo, da jih moramo primerno urediti. Ta nadzor, to kontrolo moramo primerno urediti, prav zato, da preprečimo, da bi imeli nezakonita podjetja in da zagotovimo boljšo zaščito delavcev. Zago zagovarjam torej veliko bolj sorazmerne preglede, kot tudi to velja za tista podjetja, ki v državi, ciljni državi sprejmejo napotene delavce. Potem, kar zadeva črtanje 12. člena, če črtamo 12. člen, ne bomo s tem še spremenili uh, sedanjega stanja, torej status quo. Če ima 8 držav članic solidarno odgovornost, tudi če črtamo 12. člen, ta uh, solidarnostna odgovornost ne bo izginila. Jaz predlagam, da 12. člen črtamo zato, ker se hočem izogniti naslednji situaciji in sicer. Rada bi se izognila temu, da uvajamo neke določila o solidarnostni odgovornosti samo za tista podjetja, ki imajo napotene delavce. To sem rekla tudi že v vodu. Moj cilj je izogniti se situaciji, v kateri eh, uporabnik storitve izbere tistega operatera, tistega ponudnika storitev, ki mu ni naložena ta obveznost, to načelo solidarnostne odgovornosti, ki bi, če imamo stvari določene tako, kot jih imamo določene, veljale samo za podjetje, ki imajo napotene delovce in ne za vse. In radi bi videli, da tudi komisija povzame to načelo. Črtati 12. člen pomeni ne, ne pomeni spreminjati eh, sedanjega stanja. Naj odgovorim tudi na nekaj komentarjev kolegic in kolegov, kar je rekel kolega Hughes. Uh, predlagal je, da bi vključili tudi državo, da, da bi vključili predvidetelj pojma države pre, prejemnice ali ciljne države. Pozdravljam ta predlog. Rekli ste tudi, da je treba razjasniti odnose z zaposlitvenimi agencijami. Jaz predlagam, da uh, Eh, uvedemo določilo, ki bi omejilo možnost eh, ustanavljanja eh, fiktivnih podjetij. To je obrazec A1, ampak ta odgovor še ni dovolj. Zato pa sprašujem vas, če jim kak kolega ima kako idejo, da ve, kako bi omejili delovanje takšnih slamnatih oziroma fiktivnih podjetij, bom sprejela eh, vsak predlog, bom vesela vsakega predloga. Gospod Hills je omenil tudi celoten seznam kriterijev, da se preveri, če gre za samostojnega ponudnika storitev, torej za samostojnega eh, samozaposlenega delavca ali ne. Eh, tudi to je zanimiv predlog, dober predlog in ga bom tudi primerno uh, upoštevala. In zadnja točka, črtanje 12. Uh, eh, člena uh, ohranja status quo. Torej, to sem že rekla. Potem, kar je zdaj rekla Nadja Hirš. Sama bi tudi upoštevala in vključila vse predloge, da bi omejili možnost podjetij za nezakonito delovanje. In seveda torej moramo spet govoriti o 5. in 12. členu. Poslanka Šleder uh, eh, je, z njo smo večkrat govorili o Uh, nekorektnih praksah. Skušala sem tudi izkoristiti vaše izkušnje uh, pri pisanju tega mnenja. Dobili smo tudi nekaj predlogov za te nove pojme. Na polskem imamo pregovor, ki pravi, ne, uh, počasi se daleč pride in podjetje, ki ima tisoč delovcev, od teh 200 napotenih in potem naredi kakšno napako, bo zaradi teh nekaj napak, ma, ma, redkih napak, izločena z notranjega trga. Tomas Mann ni tukaj, zato tu ne bom odgovarjala na njegov odgovor, odgovarjam pa Danuti Steinbrucku. Vem, da vi močno podpirate te uh, Eh, informacijske centre, centre za informiranje delavcev in zato bi tukaj z veseljem prisluhnila vašim izkušnjam. Eh, ta predlog, da bi imeli spletno stran z informacijami, se mi zdi dober. Eh, mi bi predlagali tukaj, da bi to bilo v angleščini. Zdi se mi namreč, da bi tudi za gospoda Rosija, ki sicer ne govori angliško, bilo lažje vprašati sina ali hčerko, ki verjetno govori angliško, da jim to prevedejo, pa da, prevedejo, pa da pove, povejo, kaj je tam napisano. E, Evelyn Regner, socialni dumping pri ponujanju storitev, delovni pogoji za napotene delavce so stvar držav članic, sami to določajo te pogoje in eh, država prejemnica določi te pogoje, zato moramo zagotoviti, da so zapisani takšni pogoji, da med delavci ne bi prihajalo do socialnega dampinga. Predsedujoča prekinja. Prosim, eh, oprostite, samo še en stavek. Pravim, da morate res končati, moramo se predstaviti in biti tam v petih, dve minuti, ne ena minuta, eno minuto imate. Hey, uh, Poslanka McIntyre, tudi ona je govorila o spletni strani, o, o sredstvih za nadzor. Mislim, da je treba imeti restriktivna sredstva za nadzor, vendar moramo vedeti, kaj počnemo, moramo vedeti, kateri dokumenti so tisti, ki jih morajo podjetja predstaviti. Alejandro, jaz bi bila najbolj vesela na tem svetu, ko bi v Evropi imeli dejansko določilo, s katerim zaščitimo vse eh, delavce. Ampak imamo 27 držav članic, ki so si različne po izkušnjah, po zakonodaji, po vsemu. Nimamo zdravila za vse. S tem svojim poročilom sem jaz preprosto hotela najti najboljšo možno rešitev. Če imaš ti boljše rešitev, odlično, potem prosim, spet predsedujoča prekinja. Eh, jutri boste spet imeli besedo, ampak zdaj pa moramo zaključiti. Res moramo se ustaviti zdaj. Res mi je žal, res se opravičujem eh, poročevalki. Rok za predloge sprememb bo, je 13. december opoldan. to je vsaj v tem trenutku časovnica, ki jo lahko postavimo. 23. ali 24. januarja bomo o tem uh, imeli pred, predloge. Uh, feb, sprejem na odboru Empl 21. februarja in na plenarnem zasedanju bomo potem aprila ali maja s to zadevo. Zdaj se moramo predstaviti na skupno srečanje z odborom Ekon eh, in sicer o poročilu o rasti. 4Q1 je zdaj nova dvorana, v katero gremo. Hvala lepa.